naše sadje, naš sadež je že dozorel in mi bi si želeli, da bi sedaj glasovali o tem poročilu Galo in da bi končali z razpravo ta teden. Hvala. Dziękuję bardzo. E, proszę... Najlepša hvala, dame in gospodje. Zdaj bomo glasovali. Kdo je za predlog skupin zelenih in SD? Torej, da prestavimo razpravo o poročilu Galo. Prosim, da dvignete roke. Hvala. Kdo je proti? Zdaj moramo to elektronsko preveriti. Glasovanje se začne. Glasovanje. Če vsi ste zagosovali? Ali ste vsi glasovali? Zaključujemo glasovanje. Vniosek prešedl. A więc... E, Predlog je sprijet. poročilo gospe Galo se bo torej obravnavalo na naslednjem zasedanju, plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Kar se tiče torka in srede, ni nikakršnih drugih novih predlogov za spremembe, kar pa se tiče četrtka, je skupina. Eh, EKR predlagala, da se pogovarjamo, da razpravljamo o primerih kršitve človekovih pravic, namreč v četrtek popovdan in sicer na naslednji način. Najprej imamo predlog v zvezi z Zimbabvejem, Venezuelo in Severno Korejo. Imamo torej predlog, da se spremeni uh, vrstni red. Gospod Kalena, ima besedo, izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik. Eh, gre za kontroverzno zadevo. Eh, radi bi, da bi v četrtek najprej govorili o Zimbabveju, potem o Venezueli in potem o Severni Koreji. Torej nič posebnega tu ne gre. Za nič posebnega ne gre. Gre samo za to, da bi bilo bolj primerno stališča števila poslancev, da bi šli potem v vrstnem redu. Hvala lepa. E, Hvala lepa glasovali bomo še o tem predlogu. Kdo želi besedo za sprejem tega predloga? Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot je že povedal naš kolega, ne gre za nič posebnega, vsebinskega ali da bi kaj umikali, da bi dodajali, ampak gre samo za to, da spremenimo uh, vrstni red tem, zato mislim, da ta predlog lahko zlahka sprejmemo. Ali bi kdo želel povedati kaj proti temu predlogu? Izvolite. Gospod predsednik, dovolite vprašanje kolegi Kalenenu. Dragi kolega Kalenen, povejte nam prosim, zakaj je lažje za poslanke in poslance eh, razpravljati najprej o Zimbabveju. Ne vem, za katere poslanke oziroma poslance je to lažje. Gre za zelo pomemben kriterij odločanja. Še enkrat torej ponavljam, zakaj je, kot ste rekli, za nekatere poslanke in poslance lažje, da če bi razpravljali najprej o Zimbabveju. Prosim, prosim, prosim, kolego. Izvolite, imate besedo. Uh, uh, gospod Šulc me je postavil težek položaj. To sem predstavil v imenu kolegov. Gospod Van Orden, ki ni uspel priti, me je prosil, da to povem. Torej, toliko povem posem pošteno, gospod Šulc. To je moj odgovor. Panjstva, e, kdo je z spoštovani poslanci, kdo je torej za to, da sprejmemo ta predlog, prosim, dvignite roke.